Galer, Gres in Fiona, Fiona Hall, kar zadeva izobraževalno delo na področju razvoja in aktivno državljanstvo. Eh, je dobilo število podpisov, veliko število podpisov po 23. členu poslovnika bo zato posredovana naslovljencem in ustrezno objavljena. Po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 pisna izjava 001 iz 2012, kar zadeva eh, uvidbo uh, evropskega dneva obrtno proizvedenega sladoleda.